Gospodje, pred, pred dvema meseca, mesecema je skupina obroženih mož odvetnico Razan Muevue in njegovega moža odpeljala neznano kam. To se je zgodilo v predmestjih Damaska. Že dva meseca nihče ne ve, kam so izginili in v imenu Evropskega parlamenta pozivam k takojšnji izpustitvi gospe Zaman Ratune. Je dobitnica Saharove nagrade in zagovornica človekovih pravic, zaradi česar jo oblasti ogrožajo. Tu ne gre za izoliran primer. Številne sirske ženske so bile eh, ugrabljene ali barbarsko mučene od začetka spopadov. In ženske vseh starosti so žrtve tovrstnih dejanj. Pogosto beremo tudi o tem, da se sistematično uporabljajo tudi posilstva, kar prispeva k nadaljemu razpadu sirske družbe. To vrstna dejanja obsojamo in to najstrože. Šele pred, eh, kajti ravno pred dvima dnevoma smo obeležili Mednarodni dan žensk in ravno zato, ker zagovarjamo ta dan, se moramo zoprstaviti to vrstnemu traumatiziranju žensk in jim pomagati, da se po teh dejanjih vrnejo v svoja življenja. Prispevati moramo temu, da so ta kazniva dejanja dokumentirana in da so storilci pripeljani pred sodišča. Ponovno pa pozivam k izpustitvi dobitnice nagrade Saharova. Ich komme nun zu den Mitteilungen, Frau Zdaj pa sporočila. Gospa Francesca Baraču je z 28. februarjem 2014 bila imenovana za članico italijanske vlade. Gospod Hauskleiner Lene pa je s 1. marcem 2014 postal član Evropskega računa.